za besedo. Köszönöm szépen. Kedves kollégák, ezzel a vitát be... Hvala. Drage eh, kolegice in kolegi, s tem zaključujemo razpravo v tem poročilu in glasovanje bo jutri ob 11.30. Sedaj pa bomo eh, razpravljali o še eni eh, točki dnevnega reda, poročilo Nikica Vela, energetski načrt za leto 2050. Za 4 minute dajem besedo sami poročevalki. Najlepša hvala za besedo. Sprva naj se zahvalim vsem, ki ste pomagali pri pripravi tega poročila in še zlasti naj se eh, zahvalim poročevalcem v senci eh, ter vsemu strokovnemu osebju. Eh, prav gotovo je varnost eh, oskrbe, razlikovanje med dobavitelji, konkurenčnost eh, cen in seveda energetska učinkovitost. Vse to so politike, pa tudi temelji. In vse to se eh, povezuje z splošnim ciljem zmanjševanja emisij toplogrednih plinov oziroma CO2. Danes zvečer se bom. Eh, dotaknila um, tematike, ki ni nujno osko povezana z uh, evropskim uh, energetskim načrtom za leto 2050. Za nas je izredno pomembno, da zagotovimo uh, preživetje in dobro dobavo evro energije evropejcem. Spregovorimo o energiji sami in omenimo, določene energetske politike, ki morajo biti eh, realistične, uravnotežene eh, in eh, primerne situaciji, ki obstaja, pa tudi kompromisno naravnane. Potrebujemo ravnotežje med energijo in okoljem. Dogmatski pristop z ene ali druge strani ne bo pripeljal ni, do ničesar drugega kot do uh, energetske revščine in deindustrializacije Evrope. Uh, izgubili bomo uh, konkurenčno igro in svojo uh, inovativnost. Uh, do sedaj nismo uporabili dovolj uh, energetske vire, ki obstajajo. Uh, Evropsko unijo so zgradili pogumne ženske in možje, ki so vse jemali kot eh, izziv in ne kot grožnjo. Eh, ko razmišljamo o prihodnosti, potem ne rušimo, ampak gradimo nekaj boljšega s tistim, kar imamo na voljo. Več kot 50 odstotkov eh, družinskega proračuna v Evropi danes predstavljajo stroški za energijo. Kako bo to šele naraslo v prihodnosti? Ljudje v Bolgariji so šli na cesto in demonstrirali ravno zaradi cene elektrike. In zaradi tega je padla vlada. Ne želim uh, prerokovati uh, temno prihodnost, ampak zaradi energetske revščine bo prišlo do nadaljnih nemirov in zaradi tega je to poročilo toliko uh, pomembneje, uh, kajti vključili smo tudi socialni vedik uh, energetske politike. Bodimo bolj uh, pozitivni do plina iz krilovca. Ljudje uh, si to zaslužijo. Gospod komisar, vem, da se zavedate pomena eh, rezerv, ki obstajajo na jugovzhodu eh, sredozemlja, ampak mislim, da moramo zaradi tega za to območje usporediti oblikovati posebno komisijo z eh, Grčijo, Cipro, Italijo in Evropsko unijo kot stalnimi članicami. Mislim, da je to eh, pravica, ki jo imamo v skladu z 149. členom Lizbonske pogodbe, po katerem Evropska unija lahko na evropski ravni um, ukrepa za to, da zagotovi dobavo energije. Grčija lahko postane regionalni center za eh, shranjevanje in nadaljno prodajo energije in vzpostavi se lahko tudi poseben sistem cen za, eh, v tej regiji. Na ta način eh, lahko vključimo tudi notranji trg za plin, ki je trenutno zelo drag. Torej, v Evropi moramo iskati domače vire Eh, pa naj bodo to obnovljivi viri energije ali pa fosilna goriva. Če tega ne bomo naredili, ne bomo objektivni. Torej, domače zaloge igrajo pomembno ulogo. Pri tem pa ne smemo zahtevati zavezujočih ciljev, če nimamo centraliziranega sistema upravljanja na energetskem področju v Evropi. Torej, prehod na obnovljive vire se ne more zgoditi čez noč. Potrebujemo skupni evropski pristop. Najlepše hvala. Naslednji govornik je komisar Oettinger. Izvolite. Ja, gospod predsedujoči, gospe in gospodje, spoštovane poslanke in poslanci z energetskim načrtom za leto 2050 smo želeli sprožiti razpravo, ki bi segla v naslednja desetletja in ki bi pokazala, kako daleč gre evropeizacija podnebne politike in energetske politike, kako bi to lahko imelo neko trajno prihodnost. Vredno ni nobenega sektorja, v katerem bi bilo treba tako daljnoročno načrtovati, kot je sektor energije. Energija pomeni zagotavljanje virov surovin, to je nafta, plin, premog, biomasa. Energija prav tako pomeni zmogljivosti proizvodnje, gre za veterne obrate, za jedrsko energijo, za hidrocentrale in tako naprej. Energija pomeni tudi mesta za shranjevanje in tehnologija za shranjevanje energije. Energija pomeni tudi raziskave, pomeni tudi transportno infrastrukturo, torej omrežja in cevovode. In energija pomeni tudi naložbe v višjo energetsko učinkovitost. Pri vseh ukrepih ne gre za načrtovalni okvir petih ali desetih let, V kmetijstvu govorimo o 3 do 5 letih, pri strojih je to 8 do 10 let. Avto kupite zato, da bi ga vozili največ 10 ali 12 let. Elektrarna na premog 10 let, solarni parki, veterni parki 20 let in jedrske elektrarne naprimer 40, 50 ali 60 let. tukaj samo povem, kakšno je realno stanje. To niso samo moje želje. Gospod Turmes, mi boste kasneje ugovarjali, ampak tako pač je. Se opravičujem. V prihodnih teh dneh vam bom napisal pismo, v katerem boste lahko videli, v katerih državah članicah so podaljšali delovanje jedrskih elektrarn iz 40 na 50 in celo 60 let. Zato mislim, da potrebujemo gotovost za dolgoročno načrtovanje. 2020 za vlagatelje je leto 2020 preteklost. Zato na področju energije grozi velik deficit naložb kaj se bo zgodilo po letu 2030, 2040 in 2050. Pri različnih scenarijih smo omenili tri specifične cilje. Želimo vlagati v inteligentno infrastrukturo, to je takole tako rešeno vprašanje, to ni primankljaj. Želimo zagotoviti tudi višji delež obnovljivih virov energije. To prav tako prinaša več prednosti kot pomankljivosti. Vlagati v energetsko učinkovitost je prav tako brez dvoma pravi korak. Na podlagi vaših konstruktivnih priporočil in vaših poročil želimo nadaljevati z delom. Zakaj gre? Vprašanje je leto 2030, ali bomo imeli skupne obvezujoče cilje ali ne in če da, kakšne. Kajti jasno je naslednje. Če leto 2020 ne bo sledilo nič, potem bomo spet padli v razdrobljeno energetsko prihodnost, ki bo obravnavala na nacionalni ravni. To bo veljalo tudi za področje podnebne politike. Zato želi komisija pripraviti predloge na to temo. Gre za vprašanje, ali bomo dosegli evropski dogovor za nove cilje za zmanjšanje izpustov CO2. Postavlja se tudi vprašanje, ali potrebujemo nadaljne cilje ali so dovolj ti cilji, ki jih imamo za zmanjšanje izpustov CO2. Mislim, da je zmanjšanje izpustov CO2 zelo pomembno vprašanje, ampak vseeno prosim za to, da bi ob tem imeli še en pragmatičen cilj za obvezujoče cilje na področju obnovljivih virov energije v energetski mešanici v Evropi. Če se ozremo nazaj na leto 2007, lahko vidimo, da nam je uspelo pod eno streho združiti vse države članice. To se je zgodilo v svetu in to je tudi zelo potrebno. Zakaj? Dokler bomo imeli 194. člen, potem bodo države članice še vedno edine pristojne za tehniko. Države članice in parlamenti so edini odgovorni za vprašanje jedrska energija, da ali ne, premo kako dolgo in koliko in obnovljivi viri energije. Pri obnovljivih virih energije bi lahko videli, da 20 držav ne bo imelo skupnega cilja na področju obnovljivih virov energije. To se ne sme zgubi, zgoditi. Potrebujemo vse. Vse države članice Evropske unije morajo biti vključene v to. In postavi se vprašanje, kako bi to dosegli. Povem vam, da se je ozračje v letu 2013 zelo spremenilo. Nekatere države članice si ne želijo več evropskih pravil na tem področju, nekatere države članice imajo druge težave. In v prihodnih mesecih bom poskusil imeti konstruktivno razpravo o tem, kako bi lahko predpise za leto 2020 prilagodili za nadaljne obdobje. Seveda bomo morali biti kreativni, ampak Prav tako mi je zelo pomembno, da vi pokažete, kam želite iti na področju obnovljivih virov energije. Dokler bomo pri razpravi o biogorivih ostali pri prvi generaciji, potem se mi zdi, da o tem ni vredno govoriti. Z desetih odstotkov nismo prišli daleč, ampak na področju ogrevanja in električne energije se mi zdi, da da bi lahko bil inteligenten pristop za doseganje visokega cilja zelo dosegljiv. Evropski električni trg bo takšen, da bomo leta 2020 imeli 20 odstotkov obnovljivih virov energije. Mislim, da bi bilo smiselno potem pripraviti nov cilj, seveda ga morajo sprejeti vsi, če naj bi bil uspešen omenjali ste tudi energetsko zunanjo politiko in odnose z državami doboviteljicami. Zelo dobre komentarje ste dali v zvezi s tem. Mislim, da je revolucija plina s krilovcem zelo daljnosežna. In s tem bom končal. Če bodo američani leta 2017 plinsko neodvisni, leta 2020 neodvisni na področju nafte, potem bodo do Kuvajta, Saudske Arabije, Nigerije, osrednje Azije, popolnoma drugače postopali kot danes. Mi bomo morali storiti več za stabilizacijo teh območij. Energetska zonanja politika se bo spremenila, če američani ne bodo več toliko odvisni od dobaviteljev nafte v, na arabskem polotoku, kot so sedaj. To bo za nas pomenilo velike spremembe in na to moramo biti pripravljeni. Hvala. Hvala lepa. Če bi ko, če, komisija je želela razpravo, torej imamo sprva gospod Sarišvolski. Glede eksterne dimencije. Eh, geopolitika na energetskem področju se spreminja, pojavljajo se novi eh, dobavitelji, trg je vedno bolj diverzificiran in tekoč. Eh, lahko rečemo, da prihaja do globalne demokratizacije energije oziroma do tja nismo še prišli. In eh, tudi energetska vrednost Evropske unije ni zagotovljena. Zaradi tega se moramo um, prilagoditi spremembam po letu 2020. Seveda, eh, energija igra vedno pomembnejšo ulogo in izgleda, da bomo uh, zaradi uh, različne energetske mešice potrebovali tudi energetski načrt za leto 2050 in seveda tudi scenarij B v smislu klimatskih sprememb. Um, zunanja politika, energetska, energetska politika potrebuje uh, okrepitev. Potrebujemo uh, pravila konkurenčnosti. In eh, pomembno je, da se energetska kompetenca iz povečuje. Eh, moramo iti dlje od le kupovanja zunaj Evropske unije, ampak skupnemu kupovanju. Eh, najlepše hvala. Naslednja govornica je gospa, gospa Jordan. Trajnostni energetski sistem prihodnosti bo mnogo učinkovitejši od sedanjega. Mnogo več energije bo iz obnovljivih verov energije delež obnovljivih virov kot se načrtuje v prihodnosti bo tako velik da bo vplival na tehnične karakteristike celotnega električnega sistema gre za spremembo osnovne logike za načrtovanje sistema. električni sistem prihodnosti bo mnogo bolj decentraliziran in bo tudi mnogo bolj fleksibilen. to pa ne pomeni le zahteve za razvoj vrhunske regulacije temveč tudi za vzpostavitev dinamične proizvodnje rezervne energije. zato bodo potrebna ogromna vlaganja kjer bo javni denar le seme kot spodbuda saj so proračuni zelo omejeni. naša glavna naloga je da zakonodajo oblikujemo ustrezno ustrezno investicijsko okolje to pa mora jasno pokazati cilj in zagotoviti stabilnost zato sem sama osebno za en ambiciozen pravno zavezujoč cilj za znižanje izpustov do leta dva tisoč trideset komisijo pa znova pozivam tako kot piše tudi v poročilu evropskega parlamenta naj nam prosim pripravi več scenarijev ki bodo predvideli tudi da morda globalni sporazum o podnebnih spremembah ne bo dosežen ali pa da bo manj ambiciozen kot ga pričakujemo in si ga želimo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 Prav tako je zelo pomembno to, kar je povedal gospod komisar, namreč, da se zagotovi večletna eh, strategija, da se zagotovi na kakšen dolgoročni horizont. Različni scenariji zajeti v tem poročilu pomenijo, da imamo zopet nekakšen pristop novoletne eh, jelke, kamor obešamo vse, kar nam pride pod roke, kar je kar značilno za številne naše. Hm, projekte, naše poročila. In eh, zato so se tu znašle tudi omembe eh, jedrske energije in obnovljivih virov energije in eh, tako naprej. To seveda pomembno, pomemben bo splet teh energetskih virov, ampak odločitev, ki jo sprejmemo, je zelo pomembna za našo prihodnost in bojim se, da smo danes pred izzivene, na katere ta dokument ne odgovarja, ker niti ne more. Po eni strani imamo nekontroliran uh, razvoj nemške obnovljivo, obnovljive energetike, kar pomeni, da se številne plinarne kar eh, izključujejo iz omrežja in to pomeni, da potrebujemo eh, ustrezne pristope na trgu za podporo obnovljivim virom energije, da se ta politika v prihodnje dejansko oblikuje kot enotna politika. Hvala lepa, gospod Herbert Roy, dve minuti, e- LS. Grazie, herr Präsident, herr Kommissar gospod predsedujoči, gospod komisar, kolegice in kolegi. Najprej se zahvaljujem gospe Cazela. Mislim, da je bilo sodelovanje res vzorno pri tej temi. Govorimo tudi o tem, da bi se morali politično zadeve dotiti nekoliko drugače. Komisija mora pripraviti več scenarijev, s katerimi bi nas bi nam lahko pomagala, da razmislimo o tem, kakšne bi bile posledice odločitve A, B ali C. Morda bi. S tem preprečili mhm, konkurenco spet nekih novih številk. Namesto tega bi morali imeti vsebinsko razpravo o nekih določenih scenarijih. To seveda ni konec procesa, ampak samo pomemben del tega ne smemo imeti olimpijskih iger, kjer samo postavljamo cilje, ampak moramo imeti nekaj ciljev, ki jih dejansko poskušamo doseči. Prav tako ne smemo postavljati tabujev, ampak moramo govoriti prav o vseh možnostih. Zato mislim, da je vprašanje plina iz krilovca prav gotovo vprašanje, ki spada sem. Vprašanje je, kako bomo svoji industriji zagotovili dovolj energije, kakšna bo ta energija, kakšne bodo posledice na okolje, to ne bo vse izpeljano v enem izjemnem in odličnem projektu, ampak v več projektih. Zato se mi zdi zelo pomembno, da smo pozorni in da se ne spuščamo v tekmo številk, ampak da si prizadevamo za to, da bodo cilji, ki jih postavimo, izpeljani in da bi lahko vplivali tudi na druge cilje. To bi lahko uh, prispevalo, da dosežemo dejansko cilje, ki smo si jih zastavili. Zato se zahvaljujem za ta umestni korak, za te scenarije. Mislim, da je to korak naprej, to ni konec procesa in že z veliko napetostjo pričakujem zeleno knjigo. Hvala. Hvala lepa. Naslednja je v imenu socialistov, gospa Van Bremt. Laat mij ook beginnen met... Hvala. Najprej se zahvaljujem tudi sama poročevalki. To poročilo je zelo pomembno in gospod komisar, videti bi morali, da v parlamentu že dolgo o tem govorimo, dolgo se že o tem pogajamo poročevalka je zelo trdo delala za to, da je dosegla takšen rezultat. Ne vemo, kako bo izgledal svet leta 2050, ampak, kakor smo videli v prejšnji razpravi, odločiti se moramo sedaj in to bo imelo posledice za naslednjih 10, 20 ali celo 50 let. Preučiti moramo, kaj sploh lahko storimo. zelo pomembno je, da poročevalko podpiramo. Ne smemo preprosto sprejemati ukrepov, pri katerih nimamo besede, ampak moramo sprejeti obvezujoče cilje, cilje za nadaljna leta. Imamo cilje za leto 2020, če jih bomo dosegli, ne vem, ampak takrat ko bo prišlo leto 2020, bomo spet morali postaviti nove cilje, naprimer 25 odstotkov obnovljivih virov energije in tako naprej. To bo seveda vodilo v več energetske učinkovitosti in manj izpustov toplogrednih plinov. Zelo pomembno je, da podpiramo poročevalko. Tukaj se oziram na kolegice in kolege z desnega dela parlamenta. Komisiji moramo poslati zelo jasno sporočilo. Gospod komisar, ta dokument je zelo zanimiv. Upam, da boste tudi vi vprašanje obravnavali s takšnim zanimanjem kot mi, sama seveda nisem strokovnjakinja na področju energije ali mislišča ali karkoli takega, ampak ko boste pripravili vse scenarije, moramo sprejeti svojo odločitev. Sama sem že podala specifično referenco v zvezi s tem. Možnosti brez obžalovanja poskrbeti moramo, da bomo do leta 2050 popolnoma neodvisni na področju energije in da bomo imeli velik odstotek obnovljivih virov energije. Hvala. Najlepša hvala. Sprejemate vprašanje gospoda Rubika, modr karton. Izvolite, gospod Rubik. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Mislim, da smo v Evropi že dosegli zgodbo o uspehu z manjševanjem emisij CO2. Sedaj smo v polnem načrtovanju in mislim, da bomo do leta 2020 postali najbolj zgledna regija na svetu. Zanima me, gospa Brind, kako bomo sedaj nadaljevali z delom. Si zamišljate sistem trgovanja z emisijami, kjer bi lahko vključili tudi okoljsko sled? Uh, in da bi tja vključili tudi sektorje, ki so okolju prijazni in da bi v teh sektorjih znižali DDV, da bi od tega imeli kaj tudi naši potrošniki. Zelo zanimivo vprašanje. Tukaj me skrbi predvsem industrija in moramo najti ravnovesje. To je seveda druga razprava. Sedajni sistem ne deluje, zato potrebujemo sistem, kjer bi resnično lahko dosegli in izračunali okoljsko sled za določen proizvod, da bomo zagotovo vedeli, kakšen proizvod kupujemo in da morajo vsi proizvodi izpolnjevati iste kriterije. Vem, kako zelo težko je bilo sprejeti ta sistem trgovanja z emisijami. In gospod predsedojoči, če se bomo odločili za alternativo, potem moramo vedeti, da imamo kakšno alternativo. Ne moramo kar odpraviti sistema ITS in potem pa ne bomo imeli nič drugega za to, da bi ga nadomestili. Najlepša hvala. Prosim, da. Se zavedate tega, da je modri karton samo 30 sekund za vprašanje in odgovor? Gospod Turmes, v imenu zelenih, najlepša hvala, gospod predsedujoči. Najprej najlepša hvala gospej Caveli v imenu zelenih za pogajanja. Gospod komisar ima prav, ko pravi, da potrebujemo za leto 2030 obvezujoče cilje za zmanjševanje emisij, za učinkovitost energije, kaj ti to je edini realističen odgovor na revščino zaradi energije. Mi ne odločamo o ceni nafte. Edino, kar lahko storimo, je, da pomagamo našim državljanom, da ne uporabljajo več korilnega olja in da lahko kupujejo energetsko učinkovita in varčna vozila. In sedaj plin. Nekateri menijo, da je zemljski plin zelo dober in okolju priznan in okolju prijazen. Seveda lahko zmanjšamo emisije s tem, da uporabljamo več plina, vendar pa cena ni tako zelo dobra. Uh, Učinkovita poraba energije je edini pravi odgovor in gospa Jordan ima prav, ko pravi, da imamo težave z električno energijo. Torej, kako bi lahko to uskladili z cenovno dostopno električno energijo? Investitorji morajo dobiti tudi dobiček, če ne, ne bo nihče vlagal v našo električno energijo. Zato moramo poskrbeti tudi za nizke stroške. In še eno vprašanje, ki bi ga rad omenil. Modeli morajo biti transparentni in tudi sodobni. Vaš model, po mojem mnenju, ima dve pomankljivosti. Nismo si zamišljali nobenega scenarija za visoko učinkovitost in visok delež obnovljivih virov. Potem imamo drugi scenarij, kjer imamo tovorna vezila in tukaj upoštevate preveč Eh, visoke vrednosti ceno jedrske energije pa ste ocenili prenisko. Torej, vi morate upoštevati realne cene, če ne nam dajate napačne znake, nam, ki spremam politike odločitve. Najlepša hvala. Sedaj boste imeli priložnost še 30 minut, če ste pripravljeni na vprašanje gospoda Barstona. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Gospod Turmes ima prav, ko govori, da potrebujemo večjo energetsko učinkovitost. Vendar pa me zanima, če bi bili dovolj drzni, da bi prestopili iz fosilnih goriv na zeleno energijo, bi to lahko storili, ne da bi prišlo do prekinitev skrbe z energijo imamo dovolj sončne energije v puščavi za to, da bi lahko dobili električno energijo za vse prebivalce. Če bi lahko dobili resnično in naredili ta korak in prenos, potem učinkovitost ne bi bila tako zelo pomembna. Graham pravi, to, kar praviš, je res sončno in vetrno energijo imamo dovolj energije, da bi z njo oskrbeli cel svet. Zato imate prav, ko prosite za 100-procentno gospodarstvo, ki temeli na oblomih virih, vendar pa potrebujemo tudi nizke stroške. Energetska učinkovitost je vedno cenejša kot nove naložbe. Zato potrebujemo trikotnik energetska učinkovitost obljeni viri in eh, inteligentne inteligentna omrežja. To je prava povezava za doseganje naših ciljev. Najlepša hvala. Naslednji je gospod Šimanski v imenu stranke EKR. Najlepša hvala. To poročilo je rezultat zelo trdovratnih pogajanj. Zelo težko je bilo doseči kompromis. Kompromisi so izkrivljeni, zato se ne strinjamo z odstavkom številka 91, kajti s tem podnebna politika postaja še strože, kar pomeni zelo visoke stroške za našo eklarsko energijo, za rudnike in tako dalje. Tisti, ki morajo konkurirati Kitajcem, Rusiji ali ZDA, bodo z, zaradi tega zelo trpeli. To vprašanje spada v sporazum proste trgovine. In mislimo, da je gospodarstvo brez emisij prava utopija. V skladu študij do leta 2035 polovica naše energije bo prihajala iz um, mineralov. Zato vaše ocene niso realistične, ampak škodi energetskemu sektorju. S tem oviramo naložbe, povzročamo nestabilnost na trgu in s tem tudi naša energija postane najdražja na, na svetu. Najlepša hvala. Sporočili so mi, da nimamo več časa, zato ne morem več spriti nobenega modrega kartona. Gospod Rosi. Če... Strinjam se s poročilom, strinjam se tudi z kvotami ETS, tako imenovanim backloadingom. Vprašanje pa je, kako bomo uporabili vse vire energije, ki jih imamo na voljo. Kar zadeva samo proizvodnjo biogoriv, moramo vse utemeljiti na seveda različnih odpadkih, tako kmetijskih kot naprimer živilskih. Govorili ste o skupnem evropskem trgu z energijo. Ta naj bi bil dokončno integriran do leta 2014. Cene na tem trgu naj bi bile pregledne. S tem bi morali jasno predeliti tudi naprimer trošarine in okoljske stroške. Prejšnji predsednik parlamenta, kolega Buzek, je organiziral kar nekaj srečanj z nacionalnimi parlamenti. Takrat smo se pogovarjali o tem, da je treba vzpostaviti notranji trg z energijo. Škoda je, da predsednik Šulc ni nadaljeval po poti, ki jo je začrtal njegov predhodnik. Naj povem tudi to, da ko gre za stroške znotraj Evrope, obstajajo nesprejemljive razlike med posameznimi državami. Naprimer, industrijo stana električna industrija, električna energija v Italiji 130 odstotkov več v primerjavi s Francijo ali Polsko 80 odstotkov več v primerjavi z Nemčijo, 400 odstotkov več v primerjavi z ZDA. Očitno je, da če se bo takšna situacija nadaljevala, bo prišlo do nelojalne konkurence tudi med posameznimi industrijami znotraj notranjega trga. Stroški so pravzaprav zelo visoki in 30 odstotkov bi lahko zmanjšali, če bi uporabljali drugačne vire. Če do tega ne bo prišlo, bomo priča delokalizaciji. Najlepša hvala. Gospa Matija, še ima besedo za eno minuto. Dobrigada, Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Tudi sama bi se rada zahvalila poročevalki za delo, ki ga je opravljala kar nekaj mesecev. Ne moremo se identificirati, identificirati s predlogom komisije zaradi nekaj razlogov. Zaradi tega, ker ne upošteva prednostnih nalog v našem energetskem obdobju. Nimamo dovolj virov. Ne držimo se zastavljenih ciljev na področju obnovih virov energije. Soočamo se s pomankanjem delovnih mest in rasti in obnovi viri so izrednega pomena za to, da bi lahko oživljali naše gospodarstvo. Imamo okoljske probleme. Istočasno pa spodbujamo uporabo jedrske energije v Evropi in to dve leti po nesreči v Fukushimi. Govorimo o energetski revščini, vendar pa stavimo na privatizacijo in liberalizacijo energije. Države članice nimajo več enobenega prostora za diversifikacijo svojih virov energije, zato tega predloga ne moremo sprijeti. Najlepša hvala. Gospod Sousa Wagner ima besedo. Gospod predsedojoči, načrtujemo naše delo do leta 2050 in to kaže, kakšno domišljijo imamo, kakšno zaupanje v prihodnost imamo v Evropskem parlamentu. Zato lahko čestitamo naši pročevalki za delo. Imamo pred seboj cilje, ki pa jih ne obravnavamo na prav način. To je primer obnolih virov energije ali primer fosilnih goriv. Tukaj je veliko ovir za naložbe in to povzroča veliko zmede pri podjetjih. Mi moramo spodbujati in omogočiti našim državljanom, da varčujejo z energijo. Mi pa je vidimo veliko primerov, slabega ravnanja z energijo, zapravljanja z energijo, ko v naših mestih vidimo velike zabave, koncerte, na vas glas in kako se ponočuje in uporablja družabna mrežja celo noč, cel dan. Če ne bomo ukrepali sedaj, potem ni, nam nihče ne bo verjel v prihodnosti. Najlepša hvala. Sedaj pa gospod Karin, se dve minuti. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, gospod komisar. Mislim, da je tukaj kar nekaj poslancev, ki so pripravljeni na to, da smo podjetji, zato da smo čim bolj zeleni. Tega pristopa ne podpiram, zaradi tega, ker se mi zdi kratkoviden. Če želimo razvijati našo energetsko strategijo, potem moramo poštevati troje, kar je treba uravnotežiti med seboj. Kot prvo moramo zmanjšati emisije CO2. Drugič, zmanjšati moramo naše vedno večje odvisnost od. In večja odvisnost od uvoza energije. In kot tretje, cene morajo biti dostopne za naše potrošnike. Te cilje lahko dosežemo na različne načine, lahko kombiniramo različne možnosti, lahko uporabljamo obnovljive vire energije, kar je zelo pomembno za danes in za jutri, istočasno pa ne smemo pozabiti na raziskave, kot je plin iz, eh, na področju plina iz krilavcev, naprimer, kar lahko predstavlja zelo dobra alternativa za ruski plin. Mislim, da se splača raziskovati možnost uporabe plina iz krilavcev. To delajo že kar nekaj časa v ZDA, naprimer. In energetska odvisnost to je treba omejiti več kot lahko sami proizvedemo manj, moramo uvoziti in kot tretje, ne smemo izključevati možnosti uporabe jedrske energije. Vemo, da so nekatere države zelo napredne na, na tem področju, nekatere ne tako zelo, vendar pa. Če bi živeli na izoliranem otoku in nam ne bi bilo treba trgovati z drugimi, potem nam ne bi bilo treba upoštevati uh, stroškov naše strukture, vendar pa nismo osamljeni, zato moramo poštevati tudi stroške in cene. Gospa Riera Madorel, ena minuta. Gospod predsedujoči, gospod komisar, res je, da ta načrt prinaša nove spremembe. Naš energetski sistem mora biti čim manj ogličen, kar je nujno potrebno za vzdržnost evropskega gospodarstva Evropska unija mora postati vodilna na področju čistih virov energije in tako se bomo lažje borili proti podnebnim spremembam. Kot smo slišali, ti trgi omogočajo nova delovna mesta, cena za potrošnike bo manjša in manj bomo tudi odvisni od drugih držav. Kot je povedala gospa Van Bren, obstaja kar nekaj dela v poročilu, ki bi jih morali natančneje pregledati. Evropski parlament mora jasno zauzeti bojno držo v boju proti podnebnim spremem, zato si moramo zastaviti obvezujoče cilje. Pozivamo tudi komisijo, da definira najboljši scenarij za doseganje cilja na področju konkurenčnosti, trajnosti in vzdržnosti, kar je pomembno za razvoj skupne energetske politike. Najlepša hvala. Najlepša hvala, gospod Helmer. Ena minuta. Gospod predsedojoči, čestitam poročevalki za poročila. Poročilo vsebuje kar nekaj odličnih točk vendar pa je nažalost morala vključiti našo obsesijo o globalnem segrevanju podnebnih sprememb, čeprav globalnega segrevanja že nekaj let ne opažamo. Govorila je o tehnologijah, kot je premog, plin, lignit in tako dalje, plin je dobil prvotni pomen in prvotno vlogo, tudi plin iz krilavcev. Govorila je tudi o dostopnih eh, cenah in energetski revščini, vendar pa naša stranka ne spodbuja obnovljivih virov energije, kar ne prinaša dostopnih virov energije, ne podpiramo Evropskega sistema za trgovanje z emisijami, kar je popoln propad, poleg tega ni cenovno dosegljiv istočasno pa ne podpiramo ciljev za eh, globalno delovanje, kar je cenovno nedostopno in nepotrebno. Skušam prepričati kolege, da se vzdržimo zaradi vljudnosti do poročevalke, vendar pa se bojim, da poročila ne bomo podprli. Najlepša hvala, gospod Griffin, ena minuta. Gospod predsedujoči kar nekaj britanskih upokojencev bo zmrznilo in bo umrlo. Zakaj? Zaradi tega, ker nimajo ogrevanja. Zdaj, BBC in drugi mediji so podpirali in podkopovali poslance, da bo podnebno segrevanje, ki ga bo zročil človek, uničil svet. Ta moderna religija se uporablja kot izgovor za največjo korporativno prevaro na svetu. Oglični davki prinašajo dobiček nekateri peščici ljudi, medtem ko stara gospa Smith zmrzuje. Naši državljani umirajo eden za drugim in zato imamo pravi izraz, to je korporativni umor. Najlepša hvala. S tem smo prišli na sklop pritegnite pozornost predsednika. 12 poslancev imam na seznamu. Šestim bomo dali besedo. Prvi je gospod Kelly. Najlepša hvala, gospod predsedojoči. Zelo sem zadovoljen s to razpravo, kot tudi s prejšnjo razpravo. Poročevalka in tudi komisija sta veliko prispevali k tej razpravi. Evropska unija je postavila konkurenčnost v spredje v našem načrtu. Če si želimo konkurenčno Evropo, potem potrebujemo cenovno dostopno energijo, potrebujemo vrsto virov energije, istočasno pa moramo biti odprtih misli glede vseh možnosti. Seveda bi rad osebno videl več obnovljivih virov energije, mislim, da je to možno, vendar pa ne smemo izključiti vsega drugega. Vsak, ki ima kanček zdravega razuma, ve, da je rešitev v mešanici. Zato sem še toliko bolj zadovoljen, da je poročevalka dejala, da ne smemo biti preveč dogmatični in da moramo dopustiti možnost, da te, se tehnologija razvija in zato moramo biti odprti do možnih rešitev za probleme, ki jih imamo danes, vendar pa ki jih lahko premostimo in spreobrnimo v našo konkurentno prednost v prihodnosti. Hvala lepa, gospod De Campos. Um Hvala lepa. Samo, če imaš možnost svobodno se izražati, lahko zagotoviš prihodnost. Dolgoročna vizija nam bo seveda zagotovila, da ostanemo prisotni na svetovnem trgu energije in energetske učinkovitosti. Evropa mora biti bolj učinkovita in bolj konkurenčna na tem področju. Celotna energetska politika je pravzaprav povezana tudi s socialno politiko. To bo seveda vplivalo tudi na naše življenje v prihodnosti. Zato moramo zagotoviti predvsem to, da so potrošniške cene pravične. Boriti se je treba proti diskriminatornim mehanizmom kajti le tako bomo oblažili neizogibne dvige cen. Hvala. Hvala lepa. Gospod Paška. Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci. Vážený... Hvala lepa, gospod predsedujoči. V prvem desetletju tega tisočletja so evropske države plačale približno 250 milijard dolarjev letno. To je povprečni znesek. Pred dvema letoma, leta 2011, se je ta vsota dvignila na 488 milijard dolarjev, kljub temu, da smo izvajali različne strukturne ukrepe v Evropski uniji. Nažalost pa nismo bili priča izboljšanju energetske učinkovitosti v proizvodni, v porabi energije v gospodinstvih, Evropska unija je precej odvisna od dovoza energentov. To pa pomeni, da bi morali zagotoviti veliko večjo učinkovitost pri rabi energije. Seveda podpiram predlog komisije in tudi cilje, namreč da bi ta delež obnovljivih virov energije dvignili na 55 odstotkov do leta 2050. Mislim pa, da bi dolgoročno gledano morali imeti lastne vire. Hvala lepa. Vemo, da so napovedi zelo malokrat realistične. Načrtujemo 80 odstotno zmanjšanje emisij in da dosežemo vse naše cilje, potem bi morali zmanjšati emisije skoraj na nič. Vemo, da je jedrska energija pomembna, vendar pa vemo, da ta energija ni najbolj okolju prijazna. Poglejte si Fukushimo. In stroški za jedrske nesreče niso vključeni v to načrtovanje. Malo govorimo tudi v, govorili tudi o stresnih testih. Naše energetsko načrtovanje ni najbolj uspešno, kot ste videli v prejšnjih letih, tudi naši načrti glede mnogih virjev energije niso bili uspešni, zato moramo zavrniti poročilo. Hvala lepa, gospod Matula. Hvala lepa. Sam bi vas rad upozoril na določene prednostne naloge iz tega energetskega načrta. Kot prvo, regulativa na ravni držav članic bi morala upoštevati tudi določbe, ki se nanašajo na liberalizacijo trga energije. Predvsem pa bi morali ti novi predpisi odpraviti vse blokade, ki trenutno vladajo na trgu energije. Bolj bi morali izkoristiti energijo tudi na regionalni ravni. Bolj konkreten primer, na zahodnem delu Romunije imamo predvsej geotermalnih virov, ki jih ne izkoriščamo prav zaradi upravnih ovir pozivam tako komisijo kot pristojne nacionalne organe, da analizirajo vse možnosti, kako odpraviti te ovire za to, da zagotovimo naložbe v izkoriščanje geotermalne energije. Razviti je treba lastne proizvodne zmogljivosti. S tem bomo namreč zagotovili nizke cene energije. Uvoz plina bi morali predvsem diverzificirati, več bi morali vlagati v južni koridor predvsem pa bi morali uporabljati tudi tekočine in plin z obale Črnega morja. Hvala. Alves. Alves. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Tudi sam bi rad podaril, kako zelo pomembno je, kot to piše že v poročilu, da razširimo to strategijo na celotno Evropsko unijo. Odzvati se je treba na izzive, s katerimi se soočamo v kontekstu energetskih sistemov, tudi v tistih najbolj odročnih regijah in otokih. Ta področja so precej izolirana, oddaljena so od Evrope. Komisija bi se morala seveda zavedati tega, da je treba oblikovati bolj specifične pristope tudi do teh območij. Namreč lotiti se je treba zelo konkretnih problemov, predvsem pa se mi zdi, da bi morali v celoti izkoristiti potencial obnovljivih virov energije. Tudi na Azorih imamo precej obnovljivih virov energije, ti se vse bolj pogosto uporabljajo, mi smo že presegli cilje, ki smo si jih zadali za leto 2020. Pri nas je energetska politika preveč standardizirana in mislim, da bi morali to razrešiti. Hvala. És most a biztos urat kérem, hogy foglalja össze. Hvala lepa, gospod komisár, beseda je vaša. Gospod predsedujoči, gospe in gospodje, naj povzamem današnjo razpravo. Kot prvo, energetska očinkovitost. Tukaj imamo veliko podporo. Mislim, da je prav, da smo si zadali 20 odstotno povečanje energetske učinkovitosti v Evropski uniji. Vprašanje je samo, kdaj je pravi trenutek za ta cilj. Tukaj sem pripravljen na možnosti. Najprej treba počakati na izvajanje direktive dosegli smo napredek pri varčevanju z energijo v leti 2012 in 2013. Sprili smo tudi druge okrepe, kot je e, oznaka ekoloških proizvodov, kot tudi druge okrepe. In te bomo sprejeli še do konca tega mandata in potem bomo poročali o prognozi, če so ukrepi v Evropski uniji in v državah članicah dovolj za doseganje ciljev do leta 2020 ali pa če bomo potrebovali nove ukrepe, o katerih se bomo dogovorili z novim parlamentom po letu 2015. In takrat si bomo zadali nove cilje glede energetske učinkovitosti na podlagi analiz, razvoja na evropski ravni na podlagi učinkovitosti naših skupnih direktiv, na podlagi nacionalnih ukrepov, torej se nagibam bolj k temu, da bomo leta 2015 sprejemali cilje za leto 2013 in da bo to pravi trenutek za obvezujoče pragmatične cilje. in potem plin iz skrilcev kot drugo. Vsi se strinjamo s tem, da je plin vedno bolj pomemben v globalni in v evropski mešanci. Zato obstajata dva oziroma tri razlogi. Plin je bolj dostopen in ga je več kot nafte. Drugič, plin je bolj okolju prijazen za industrijsko rabo, kot tudi za gretje, kot tudi za proizvodno elektrike, dosti bolj kot naprimer premog. In tretjič, plin je zelo fleksibilen in tudi tako zelo dober partner za nove obnovljive vire energije. Če vetra ali sonca ni, potem je plin lažje dostopen za proizvodno elektrike imamo evropski trg, kjer porabimo 540 eh, milijonov kubičnih meter. Mi želimo to povečati na 600 milijard kubičnih meter, metrov. Potem imamo veliko plina, ki ga proizvedemo nacionalno in to največ na nizozemskem in v Združenem kraljestvu. Vse prognoze za konvencionalno črpanje plina kažejo na to, da bomo naše zaloge plina v Evropi porabili do leta 2040-2035. Sedaj se sprašujemo, če bomo uvozili 100 odstotkov plina iz Rusije, iz Norveške, iz Ukrajine, iz eh, Nigerije, iz Katarja po Južnem toku. Bomo 100 odstotno odvisni od uvoza, čeprav vemo, da imamo plin v Sibiriji, v Arktiki, v Nigeriji in da tam obstaja veliko okoljskih tveganj in da vemo, <clears throat> da delovni pogoji v Sibiriji niso najboljši. Pomembno je torej, da plin prihaja na čist način. Okolje v Sibiriji in Arktiki pa nič ne šteje, ravno tako ne delovni pogoji. Zato mislim, da se moramo tega lotiti celovito. Upoštevati je treba to, kar so v ZDA storili pravilno in kar ne, glede plina iz skrilavcev. Države članice lahko izvajajo projekte v najstrožji varnosti, vendar pa ne moremo rečiti, rečiti da to ne prijo poštev. Zaščititi moramo potalnico, pitno vodo, naravo in šele potem lahko črpamo plin imamo Veliko Britanijo, Polsko, Balske države, ki bodo zelo dejane, vendar pa moramo vse to spremljati z najvišjimi evropskimi standardi glede varovanja narave in okolja. Pa tudi, če bomo s tem dobili samo 15 odstotkov plina, ki ga Evropa potrebuje. In bomo potem sklepali dolgotrajne pogodbe z Rusijo ali z drugimi državami. Torej, če bomo imeli dovolj velike količine plina, nam daje boljši položaj v pogajanjih z Rusijo, če bo prišlo resnično do revolucijo plina iz krilcev. čez nekaj let Ukrajina ne bo več samo tranzitna država, ampak tudi proizvajalka plina iz krilavcev, ki ga bo izvažala v Evropo. Zato vas pozivam k odprtosti in namesto, namesto da sprejemamo negativno držo. Sam nisem euforičen, sam sem odprt za znanstvena dognanja in za nove dokaze, ki se bodo pojavili na tem področju. In sedaj vprašanje cene energije. Po eni strani imamo na tem področju visoke cene, kar je dobro, zaradi tega, ker je to najboljši dejavnik in spodbojalec za varčevanje z energijo. Naši potrošniki so zelo občutljivi na ceno energije. To vidimo v vožnji z avtomobila vsak dan in tudi, ko dobimo račun za elektriko in gretje. Vendar pa bi lahko dosegli vrhunec cene in energetska revščina ni več tako daleč imamo državljane v evropski energiji, ki si ne morejo več plačevati gretja, elektrike, goriva in tako dalje. Zato moramo temu prilagoditi nacionalne ukrepe in državno pomoč za hrano, za stanovanje in tudi za energijo. Sam ne zagovarjam reguliranja cen mi moramo sprejemati tržne cene in zato se tudi borim za to, da ne bo deloval samo trg prodaje na debelo, ampak tudi na drobno. Imamo 20 držav članic, kjer imajo še vedno regulirane cene elektrike, kjer cena ne ustreza tržni ceni. Torej imamo ta problem v Španiji, kjer imamo deficit 29 um, milijonov evrov zaradi razlike v ceni. In ta denar bi lahko porabili za spodbujanje obnovljih virov energije. Mi želimo spodbujati obnovljive vire energije, mi jih želimo vključiti v trg in ne želimo izvati nobenega pritiska proti spodbujanju obnovljivih virov energije. In sedaj raziskovanje Horizont 2020. Tukaj igra zelo pomembno vlogo skladiščenje energije, fuzija, tudi geotermična energija in morska energija. V četrtek sem bil na Islandiji in v geotermični energiji vidim zelo velik potencial in tukaj moramo spodbujati raziskave. Najlepša hvala. Az utolsó. Hvala lepa. Sedaj pa še Nikica Vela, ki dobi besedo kot zadnja. Hvala lepa, gospod predsedujoči in gospod komisar. Zelo mi je bilo všeč to, kar ste povedali o evropski politiki. Da premalo pozornosti posvečamo samim pogojem, v katerih prihaja do črpanja energetskih verov. To imamo v mislih predvsem države, odkudar uvažamo energijo. Američani temu rečejo, ja, na mojem dvorišču tega ne bomo dopustili. Vesela sem, da ste tudi sami to omenili. V svojem poročilu sem skušala seveda združiti posamezna stališča, skušala sem najti pravzaprav neko srednjo pot. To je tudi razlog, zakaj je poročilo tako obsežno. Vsaj mislim, da je razlog v tem. Glede energetske učinkovitosti in varčevanja z energijo, naj povem, da se to omenja v poročilu. Mi predlagamo, da bi morali ti dve vprašanje vključiti tudi v nacionalne izobraževalne programe, zato da bi osveščali posameznike že od zgodnih let naprej tudi o tem. Gospod komisar, upam, da boste zauzeli bolj jasno stališče tudi do energetske politike, ki naj bi jo vodili do leta 2030. Upam, da bo komisija pripravila tudi poročilo, v katerem bo zapisala jasne, natančne cilje, v katerem bo govorila tudi o prihodnosti za posamezne energetske vire v Evropi. Tako bodo evropski državljani, vlagatelji in tudi podjetniki vedeli, kakšen načrt bodo morali izvajati v prihodnosti. Cavela. Die Debatte ist damit Najlepša hvala, gospa Cavela. S tem je razprava zaključena. Naslednja točka na dnevnem redu je ustno vprašanje komisije o ocenjevanju tveganja varnosti jedrskih elektrarn v Evropski uniji. Gre za tako imenovane stresne teste.